Merci. Ja. Začenjamo torej. Ne vem, v kakšnem vrstnem redu bomo začeli. Tukaj imamo. Imamo zanimive goste, Helgo Novotni, ki je direktorica Evropskega raziskovalnega sveta. Upam, da tukaj ne bom naredil napak. In gospod Edmeni, ki je predsednik raziskovalnega sveta, ki nam bo podal še dodatne informacije, ki pa je iz izvršne agencije ECE-ERCIA. Upam, da sem vas dobro predstavil. Ne vem, v kakšne vrste breda boste začeli. Gospa profesor bo začela. Je tudi na novo izvoljena predsednica Tako da nas zelo veseli, da je z nami gospa Novotni. Seveda se veselimo tudi obiska ostalih gospodov, ki nas bodo danes nekoliko informirali o tem, kaj se dogaja na RCO. Gospod in gospodje, beseda je vaša, gospa Novotni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, mi je v veliko čast, da sem lahko danes tu pred vami. Zadnjič, ko sem se obrnila na odbor ITRE, je preden bi začeli naše delovanje. Od takrat smo zabeležili precejšen napredek in sem vam hvaležna, da ste nas povabili, da podamo to predstavitev. Čisto na kratko bom. A, šla skozi leta, eh, odkar je naš svet bil ustanovljen in na to pa bomo pogledali v prihodnost in bomo izmenjali z vami poglede glede tega, kaj je treba še postoriti za to, da utrdimo Evropski raziskovalni svet, za to, da postane dejansko eh, ustrezna agencija, taka kot želimo biti, torej za eh, ustrezno ehm, financiranje raziskovalcev. Naj vam povem, da dejansko je prišlo do <clears throat> ogromnega odziva strani raziskovalne skupnosti in tudi strani nekaterih organizacij, kot je IEMA, naprimer, in tudi strani drugih tovrstnih organizacij. Torej, naša paradigma, tako kot jo želimo imenovati, je predvsem to, da organiziramo eh, razpise na, sveto, na evropski ravni zato, da podpremo najboljše raziskovalce, posameznike v Evropi. Predhodno so to vrstni razpisi potekali samo na nacionalni ravni, kaj, kar zadeva najbolj napredne oblike raziskovanja in zdaj pa to poteka tudi na evropski ravni in to je zelo cenjeno. Dejansko naj povemo, da zagotovimo neko ustrezno financiranje, ki zagotavlja neodvisnost za mlade raziskovalce raziskovalce. To je ena od značilnosti, zaradi katerih uh, dejansko trenutno izgubljamo veliko, veliko mladih raziskovalcev, ki se večkrat podajo v Združene države in se ne vračajo, kaj ti uh, eh, trdijo in imajo prav, da Združene države jim ponujejo veliko več možnosti, da se neodvi, neodvisni in to v že zelo zgodni fazi v primerjavi s tem, kaj se dogaja v Evropi. Torej, mi želimo ponovno pritegniti nazaj uh, v domovino uh, te raziskovalce, zato da Evropa postane privlačen kraj za to vrstno delo. Torej, raziskovalce raziskoval, raziskovanje na izjemno napredni ravni pomeni tudi izjemno napredne tehnologije in inovacije in smo prepričani in upamo, da nekateri izmed teh eh, vrsta um, raziskovanj bo privledno res do izredno naprednih inovacij. Naša, naš svet je od je od vsega začetka bil uspešen, eh, zato ker smo imeli učinek pri določanju novih standardov za ocenjevanje. Samo naj podam en primer, ki zadeva recimo najnovejše eh, vprašanja <clears throat> na področju, na področju uh, znanosti tudi eh, torej, eh, poljski eh, raziskovalni sistem bo oblikovan po našem svetu in tudi naši novi postopki za ostenjevanje bodo, se bodo uveljavili v drugih evropskih državah. To je bil tudi prvič, kar prave, prav, pravi natečaj, pravi razpis je bil organiziran med različnimi univerzi, univerzami v Evropi. Na tak način rektori se srečujejo, se spra, si sprašujejo, podpirajo drug drugega, kolikšna, kolikšne štipendije so prijeli eh, na podlagi tega razpisa in to je zelo zdravo tekmovanje med univerzami. Trenutno smo že presegli eh, tisoč eh, štipendistov, število tisoč štipendistov, se pravi, da <clears throat> gre za vedno večje številke, eh, ki eh, jih ustrezno usposabljamo in to je res enkratna evropska skupnost na področju naprednega raziskovanja. Imamo vrsto pomembnih objav na tem področju. Mm, torej različne znanstvene publikacije, ki, na katere se zgledujejo, po katerih se zgledujejo tudi drugi raziskovalci in uh, zabeležili smo uh, sicer kar nekaj uspeha. Mnoge države so sklenile, da bodo financirale iz svojih sredstev svoje mlade raziskovalce, za katere mi nismo mogli poskrbeti. Uh, in torej so predvideli najprej neke prve pogovore in iz tega potem eh, sklepali, katerim raziskovalcem naj zagotovijo to vrstne štipendije, ki jih mi nismo mogli zagotoviti. Naj se eh, osredotočim na velike izzive, ki tudi sestavljajo eh, del strategije za leto 2020 in naj tudi nekako pozicioniram uh, to vrstne napredne raziskave, kar zadeva naše izzive. Naj povem, da tukaj gre za raziskave na področju tega, kar je še neznano, se pravi, da je v to ugrajena neka negotovost, to, da zgodovina znanosti nam pripoveduje, da večkrat imamo nepričakovane rezultate, ki jih ni bilo mogoče načrtovati in ki izhajajo ravno iz to vrstnih oblik raziskovanja. Zato smo prepričani, da je pomembno zagotoviti širok razpon raziskovalnih sposobnosti in hkrati moramo dati prednost odličnosti in a, eh, tudi a, eh, pristopu od spodaj na vzgor. A, na a, podlagi predvidenih a, eh, učinkov a, ni mogoče že vnaprej določiti zelo jasnih ciljev. To, da naj vam povem, da znanstveniki, s katerimi sodelujemo, se zelo zavedajo tudi socialnih eh, izzivov, so zelo uh, pozorni na to in to vključujejo v svoje raziskovanje kratek pregled eh, prihodnih dejavnosti, želimo še dalje ulagati v odlične ljudi, kajti so ljudje, posamezniki, tisti, ki imajo najboljše zamisli in za katere mislimo, da so začetniki in tudi utrjevalci in napredni raziskovalci. Pred nedavnim smo spremenili tudi uh, starost po uh, doktoratu za takozvane utrjevalce do obdobja 12 let po doktoratu. Se pravi, tukaj ne gre za kronološka leta, ampak za leta po eh, pridobljenem doktoratu in torej zdaj pokrivamo uh, obdobje od 2 do 12 let po doktoratu, kar zadeva za začetnike oziroma utrjevalce poleg a, izredno naprednih raziskovalcev. Začeli smo tudi razpravljati o tem, kaj naj postorimo v nadaljni fazi in zdaj razpravljamo torej, o teh vidikih. Vsekakor bi želeli ustvarjati neko ustvarjalno okolje, torej nekaj, kar a, bi se lahko vzpostavilo v različnih zavodih v Evropi in kar zagotavlja ustrezno, ustrezna torej, tla, ki lahko napajajo ustvarjalnost. In poleg tega smo tudi predani okrepitvi eh, položaja Evrope v svetovni znanosti in inovacijah. Kar zadeva znanstveno plat, o tem sem, sem se pogovarjala, zdaj pa dovolite, da preidem na administrativno plat. In v zvezi s tem moram biti zelo iskrena in poštena in povedati, da stvari niso bile tako gladke, kot smo pričakovali in upali. Dejansko smo šli skozi otroštvo, eh, zdaj smo prešli morda v puberteto. In, ampak v fazi otroštva smo imeli določene probleme s recimo poganjanjem zob, če bi lahko to rekli, ampak torej dejansko imeli smo neko uh, ustrezno uh, strukturo znotraj komisije, zdaj pa smo prešli v izvedbeno agencijo in ta prehod je bil dokaj boleče. Eden od razlogov je to, da izvedbena agencija. deluje eh, na podlagi pravila, da eno pravilo, da eno merilo velja za vse, ampak morda to merilo ne velja ravno za to vrstno obliko eh, izredno naprednega raziskovanja. Na to je eh, naša agencija postala samostojna, avtonomna julija 2009, torej nekoliko kasneje, kar smo pričakovali In eh, v zvezi s tem eh, naj povem, da smo se morali soočati z združevanjem dveh kultur, torej znanstvena kultura, ki temelji na zaupanju, in birokratsko-administrativno kulturo, ki temelji na nadzoru. Seveda eh, odgovornost in nadzor, to je potrebno, moram pa povedati, da. Vsekakor je prišlo do manjši, manjših kratkih stikov zaradi teh dveh različnih kultur. Od torej, od to torej potreba po utrjevanju, to smo že ugotovili. In a, a, moj kolega bo a, spregovoril o umestnem pregledu in odboru, ki je zadolžen za to in kaj je ugotovil ta odbor. To, da eden od razlogov za to je, da sistem vodenja v našem Evropskem raziskovalnem svetu a, je torej, ta struktura morda ima nek, neko napako od samega rojstva in ta napaka tiči v tem, da na eni strani imamo znanstveni svet, ki določa znanstveno strategijo in v zvezi s tem moram povedati, da smo popolnoma samostojni, nihče ni nikoli poskušal vplivati na nas, to da. Predpostavka je pač taka, da moramo jasno ločevati znanstveno strategijo od administrativne plati in to ne deluje potem v praksi. In sicer administracija in znanstvena strategija sta zelo tesno povezani in morata biti tesno povezani, kot je bilo predvideno, ko je eh, svet bil ustanovljen tudi a, znanstveni svet a, je bil zadolžen za oblikovanje znanstvene strategije, to da nima pravnega statusa in to se včasih izkaže za problem. In tudi povezava z izvedbeno a, agencijo, v zvezi s tem naj se zahvalim Žaku Metjeju, a, Eh, moram reči, da to sodelovanje je bilo eh, seveda usklajeno, ampak to, eh, za to se gre zahvaliti ljudem. Medtem ko struktura sama po sebi je ranljiva, kajti je odvisna od ljudi, ki zasedajo ključna mesta. In eh, tudi smo ugotovili, da obstaja tudi zapleteno soočanje z uh, generalnim direktoratom, od katerega smo odvisni in to nismo še popolnoma rešili. Torej, priporočila odbora za umestni pregled uh, seveda so pomembna in skušamo torej združiti ti dve kulturi, v, znanstveno in administrativno. V tej fazi smo, um, uh, smo, smo pač zaposleni s tem, da uh, poiščemo ustrezne ustreznega direktorja, ki bo direktor izvedbene agencije, ki bo hkrati tudi znanstvenik z neko trdno administrativno izkušnjo in eh, to počenjamo tudi na podlagi poročil odbora za umestni pregled. Eh, želimo tudi pojasniti in to je tudi stvar, na kateri še delamo, skušamo pojasniti vlogo znanstvenega sveta in v izvedbeni, eh, izvedbene agencije in tudi vlogo generalnega direktorata in ti odnosi odnosi, eh, teh odnosov ni enostavno poenostaviti oziroma eh, eh, enostavno doreči. Želimo tudi eh, iz, uresničiti priporočila odbora, kar zadeva eh, najemanje eh, raznih članov eh, različnih znanstvenih skupin in eh, poleg tega naj povem, da v zvezi s tem smo zabeležili že dober napredek. Naslednji koraki eh, ki bodo, ki bodo usklajeni s priporočili odbora, zadevajo recimo ponovno opredelitev odnosa med izvedbeno agencijo, znanstvenim svetom in pa uh, pristojnim generalnim direktoratom. To pomeni, da bo treba vzpostaviti stalne odbore, bomo morali dati upravi Evropskega znanstvenega sveta ustrezno vlogo, bomo morali imenovati odbor za obnavljanje znanstvenega sveta. In torej to so pomembni elementi in koraki, skozi katere bo treba iti in ki nam bodo omogočili, da uh, uresničimo naše poslanstvo. In kar zadeva pa splošnejše ukrepe, eh, sedaj eh, želimo eh, preiti iz kulture nadzora v kulturo zaupanja. Spoštujemo seveda načelo odgovornosti, ampak si želimo tudi, da v naslednji finančni uredbi bi bilo predvideno tudi mesto, ki bi zagotavljajo ehm, posebna sredstva, namenske in namenske tudi ehm, merila in pravila za to vrst resno obliko raziskovanja, kajti trenutno uh, vodimo uh, ustre, ustrezne programe za dodeljevanje štipendij, ki jih urejajo pravila, ki nam ne olajšujejo dela uh, pri zagotavljanju sredstev uh, raziskovalcem in uh, raziskovalnim institutom. 2. marca je potekal svet za konkurenco in um, ministerski svet je podprl uh, v bistvu vsa priporočila odbora za umestni pregled in uh, tudi komisija je to vzela na znanje to, da zabeležili smo določeno pomankljivost, določeno vrzel v tem, kako se je komisija odzvala na to in to je potem ustrezno upošteval tudi svet za konkurenco na svoji, na svoji seji in sicer predviden je nov pregled julija prihodnje leto, zato da bi ugotovili ali ukrepi, ki sem jih ravno kar opisala tu pred vami, ali ti ukrepi imajo učinkovite eh, rezultate ali so dovolj Eh, trdni za eh, to, da nas eh, privedejo do, tega, do te združitve upravne in znanstvene plati, kar tako zelo potrebujemo. To odpira vrata tudi za nek nov pregled, ki naj bi potekal nekje do julija 2011, zato da ugotovimo, ali priporočila in izvajanje so dovolj prilagojena za to, da bo Evropski raziskovalni svet imel strukturo, ki jo potrebuje in, najsi, uh, eh, in če pogledamo uh, mimo uh, okvirov sedmega uh, raziskovalnega programa, upamo, da bo naš svet postal stalna institucija, njegovo življenje je trenutno omejeno, kajti mi smo del uh, sedmega okvirnega programa in torej naše življenje ne bi se zaključilo od leta 2013. Postali smo sui generis institucija, ki, in, ki, ima, ki bi morali imeti veliko večja sredstva na razpolago podlago za uresničevanje svojega poslanstva, če si ogledamo strukturo in če si pogledamo tudi člene v Lisbonski pogodbi, ki a, ponujejo določeno možnost prilagoditve in ukolikor a, potrebujemo to prilagoditev in a, če se to na sklic, sklicujemo, potem morda bi lahko tudi na svet do, pridobil nek novi status. S tem sem zaključila in se vam zahvaljujem za pozornost. Ganz herzlichen Dank. Hey, za to izčrpno predstavitev. Moj predlog je, da najprej prisluhnemo vsem trem prispevkom. Gospod Menej kot naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mogoče naj najprej nekaj povemo o tem, kakšne so moje izkušnje, o čem govorim kot eh, poročevalec tega odbora. Najprej moram priznati, da ko je bil spostavljen ERC, sem bil nekoliko skeptičen glede te institucije, kajti pripričan sem bil, da je potencijalna slabost in nove institucije ocena, eh, postopek ocene predlogov Moja skepsa je temenila na tem, kar sem opažal pri drugih programih, ki jih je vodila komisija, pri katerih je, je bilo moč reči, da je bil evalvacijski proces neravnosanski. Naj povem tudi, da so mi povabili kot poreševalca v tem odboru, ker sem bil takrat eh, predsednik Evropskega univerzitetnega instituta, tako da sem imel tesne stike z evropskimi ustanovami na tem področju. Danes eh, nimam več takšne odgovornosti, sem torej svoboden človek. In kar lahko povem, je moje lastno mnenje in mnenje tega odbora in ne bom poskušal prikrivati ničesar. Zato ker bi me bilo strah eh, okrniti ugled neke ustanove. Po nekaj tednih in mesecih analize na osnovi študije, razprav in dokumentov smo prišli v odboru do nekaj zelo jasnih sklepov in sicer, da je IRC e vendarle uspeh. To je velik uspeh. In je neke vrste dragul v kroni raziskovalne dejavnosti Evropske unije. Seveda so možne tudi izboljšave, ampak te izboljšave bi lahko delovale kot svetilniki za druge programe, ki jih vodi Evropska komisija in ostale evropske institucije. Ta uspeh je jasen. Ampak naj ugotovim, da je kljub in zato, ker so nekateri veliko energije vložili v te zadeve, zato da bi ta projekt, uspeh, eh, ta projekt uspel, predvsem znanstvena skupnost. Močno smo dobili program, ki je izgledal kot boljši nacionalni ali mednarodni program, ki ni zavezoval znanstvenikov k sodelovanju. na nek umetni način. Pobuda je bila na strani posameznikov in njihovih eh, ekip. In predvsem naj bi šlo za pošten izvor. Razlog, eh, da je to uspeh, je ustrezna struktura z prizadevnimi ljudmi. In ta prizadevnost je bila odlična. Ljudje so prispevali k smaševanju težav, ki so se pojavljale. Prišli smo do sklepa, da kljub uspehu, da je prihajal kljub uspehu do frustraciji iz neumnih razlogov. Naprimer, če se prosili revizorja, da preveri mm, samobstoj nečesa in je bilo treba izpolnjevati celo vrsto obrazcev brez plačila. Tukaj se je postavilo vprašanje, zakaj bi nekdo to počel. Saj so ljudje delali za ston. Kljub temu pa ste od teh ljudi zahtevali neke čisto birokratske zahteve, tako po obliki kot vsebini. Sistem ocene raziskav temelji na kakovosti evalvatorjev, zato je treba poskrbeti za to, da so evalvatorji boljši kot prosilci. Kaj je drugače? Prihajamo v narobe svet, zato da bi dobili najboljše evalvatorje. jih morate pripričati, da delujejo kot dobri državljani znanstvene skupnosti, tudi če niso dobro plačani za to in da lahko prispevajo k dobrobiti te skupnosti. Če se pogledamo komentarje, predvsem neevropskih eh, znanstvenikov, glede načina, kako je komisija obdelovala poročila, je bilo resnično odvratno. Jali so, da je struktura neprimerna eni strani smo imeli sekretarjate ERC, po drugi strani pa direktorja ustrezne implementacijske strukture in potem še generalnega direktorja raziskav. Ne gre za to, da bi bili ti ljudje slabi ali pa ne bi bili pripravljeni sodelovati. Sistem je deloval zato, ker so sodelovali med seboj. Ampak eh, ta sistem strukturno ni dobro deloval. Zato bi bilo dobro, da ti dve funkciji združimo. Mogoče to ne bo dovolj. Mogoče ne bo dovolj, da dve funkciji združimo v eno, da bo to uspešna reforma, vendar pa je boljše meh, izvajati neke mehke reforme, namesto radikalnih, ker bi to pomenilo, da začenjamo znova, to pa bi pomenilo spet dve, tri leta uvodnih razprav, preden se bi sprejela sploh kakršna koli odločitev. Zato smo se odločili za smiselno pot. Uspeh te reforme pa ne bo temeljil samo na novih eh, strukturah, ampak eh, na tem, kako se bodo te reforme tudi uveljavljale. In končno smo prepričani, da je bil Jerci uspeh, vendar da je bila uh, struktura zelo krhka. In ta krhkost je bila povezana med, med uh, cilji in pa sredstvi, ki jih imamo na voljo. Torej, kakšen je bil cilj, da spodbujamo inovativne raziskave, kakšne pa smo imeli sredstva na voljo, administrativna sredstva so bila zelo toga in birokratska. Tako da je prišlo do teh nasproti, ki so pripeljali do krhke strukture celotne zadeve. S tem se treba soočiti in zadeve tudi rešiti. Ne povem tudi nekaj osebnega, dejal sem, da bom odkrit. Jerci, ni izjema, kar zadeva upravljanje z raziskavami strani evropskih eh, institucij. Irci je najboljši primer situacije, ki ni zadovoljiva zaradi birokratizacije celotnega procesa, ki je bil spostavljen. In to predvsem zaradi zelo strogih eh, finančnih eh, uredb, ki temelijo na nezaupanju. Vsi smo kriminalci in treba nas je nadzorovati, revidirati, preverjati. gre za kulturo kontrole, ne za kulturo evalvacije. Ko sem bil v svoji funkciji, so me desetkrat, dvajsetkrat na leto preverili. Nikoli me niso ocenjevali kot uh, znanstveno organizacijo. Osnovne točke poročila so torej naslednje. Prvič, eh, treba je najti neko enostavno pot reformiranja. Drugič, ohraniti to, kar je vrednost ERC-ja gre za avtonomijo, sicer krhko avtonomijo, vendar avtonomijo, odličnost in dejstvo, da ni bilo povezanih nobenih eh, posebnih zahtev z financiranjem. In tak bo tudi naš predlog, kar zadeva združitev funkcij na mesto izvršnega direktorja agencije. Ne potrebujemo samo dobrih eh, raziskovalcev, ampak tudi dobre upravljalce, dobre menedžerje, ki ti celotni evropski aparat je zelo težaven. Zadeve morajo postati bolj prijazne do uporabnika. Še enkrat, evalvatori in ljudje v odboru niso plačani. In so pa ključnega pomena za dokaz o uspešnosti te nove institucije. Treba izboljšati tudi eh, funkcijo članov komisije in evalvatorjev z, z podatkovno bazo, ki bo javno dostopna. Predlagali smo tudi pavšalne vsote v pogodbah z prijemniki sredstev. To je sistem, s katerim Evropska komisija financira raziskave preko pogodb. To je zelo absurden sistem, najbolj absurden, kot bi se ga sploh lahko predstavljali. To bi morali spremeniti eh, v pavšalne vsote, pavšalne zneske. Morali bi zaupati in potem mogoče preveriti kvot, pa ne zaupati in stalno kontrolirati. To bo omogočilo laže delo raziskovalcev in tudi laže delo institucij. Veliko raziskovalcev sploh ne prosi več za sredstva iz opernega programa 7, zaradi tega, ker so postopki tako birokratski in to je škoda, ker Evropsko unijo zelo slabo dojemajo v mnogih znanstvenih krogih. Če tudi Evropska unija eh, veliki donator eh, finančnih sredstev za raziskave. Kar zadeva prihodnost, naj najprej izrazim upanje, da se bo to poročilo izvedlo in sem prepričan, da se bo. Ja, bivši komisar gospod Potočnik bo poskrbel za to, da bo zadeva speljana. Imeli pa bomo tudi oceno čez dve leti in to je potrebno za to, da ta institucija ne bi začela delovati nekako rutinsko. Institucija mora biti živa, živahna, stimulirana in stimulativna. To bo ključnega pomena. Naš sklep je, da je treba poskusiti z to strategijo notranje prenove. Če pa ne bo šlo, potem pa moramo preseči ta okvir. Kajci, Evropska unija potrebuje raziskovalne institucije, ki bodo podobne ameriškim institucijam. Elija Zeruni je podal prispevke za ta odbor. Gre za raziskovalca alžirske institucije kaj bo rekla francoske kulture, ki je eh, naredil veliko kariero v ZDA, bil je pristojen za fondacijo, ki je bila 20 krat bogatejša od ERC-a. Eh, in ni mogel verjeti, kar je videl in prebral glede organizacije te ustanove. Vendar pa je bil pripričan, da Evropa potrebuje ekvivalent uh, ustreznim ameriškim institucijam. Ampak, kot pravi Britanci, jih odiče v podrobnostih. Mogoče imamo velike cilje in lahko tudi dvakrat, trikrat povečamo sredstva. Če ne bomo imeli na voljo ustrezne organizacije, nam ne bo uspelo. In to je ključnega pomena. ERC zdaj vodi izvršna agencija. Ta izvršna agencija. Je v redu. Če je ta agencija dovolj avtonomna, če je ta izvršna agencija samo v službi neke večje birokracije, lahko vse skupaj pozabimo, se ji ne bo uspelo, da bi postala to, kar si vsi želimo. To se pravi priznana mednarodna organizacija. Naj zaključim, saj Vse smo v parlamentu, v politični instituciji, ki je izvoljena za dokaj kratko obdobje. In ni dovolj, da imamo samo neko željo, da bi videli neke rezultate. Želimo si rezultate v dokaj kratkem času, morda ne jutri, ampak kot malo. Ampak takšne rešitve potrebujejo svoj čas in več kot eno zakonodajno obdobje, zato da bi jih resnično dobro pripravili. Te institucije potrebujejo neko svoje okolje, v katerem se lahko razvijajo in bohotijo. To ne bi smeli razmišljati o naslednjih 4-5 eh, letih, ampak ko govorimo o raziskavah, o teh urobnih eh, raziskavah, eh, govorimo o dolgoročnih investicijah. In eh, pripričan sem, da zdaj, ko smo spostavili ERC, lahko v prihodnosti samo zadeve še izboljšamo. Hvala lepa, gospod Meni, za te jasne, precizne in odkrite izjave. Mislim, da bo to zelo koristno za naše nadaljne razprave. Pripričan sem tudi, da boste spodbudili razprave. In kot zadnjega, zdaj prosim gospoda Metija da nam na kratko predstavi eh, svoj prispevek, potem pa ste na voljo vi člani odbora. Gospod Meti, izvolite. Hvala, predsedujoči. Svoj predstavitev bom zdaj naložil tukaj na računalnik. To bo malce trajalo morda.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 Parlament je glasoval za vzpostavitev Irzija. kot um, organ soodločanja v sedmem ukrenem programu. Glasoval je tudi za vzpostavitev izvršne agencije pred nekaj leti. In seveda moram poročati tudi Evropskem parlamentu kot proračunski instituciji. Torej sem vam neposredno odgovoren. Imam tri sporočila, ki bi vam jih želel posredovati. Kot prvo, naj povem to, kar so povedali naš eh, drugi kolegi, in sicer, da je ECR, ERC uspeh. Začetek je bil odličen, kot začetek je to zelo dobro. Kot drugo lahko povem, da pripravljamo 7,5 milijard eh, evrov investicij, imamo pa slogan, ki delamo zadeve bolje, eh, cenjeje in hitreje. EEC je tudi namenjena spremembam v Evropi. Kaj bi vam danes predstavil je nekaj dejstev o agenciji. Zdaj imamo tudi nekaj primerov, seveda smo še v zgodni fazi, ampak mislim, da bomo dobili kar nekaj zanimivih eh, rezultatov. Nekaj bom povedal o tem, kako izvajam obre poročila komisije za izvor in predstavljam tudi nekaj ključnih ciljev za leto 2010. torej kot eh, pravna oseba smo neke vrste generalni direktorat komisije in tukaj imamo ustrezno strukturo ljudi, to je naša uprava, ki je zdaj vzpostavljena, večina je eh, uslužbencev, ki so bili dodeljeni agenciji. Tukaj imamo porazdelitev, nič posebnega lahko povem, da po treh letih že imamo prisotnih 20 nacionalnosti v naši agenciji, kar kaže na raznolikost kultur v Evropi, kar zadeva prozoritev po spolu, lahko povemo, imamo dve tretjine žensk in samo eno tretjino moških, kar je drugače kot običajno in dokaj dobrodošlo. In če si pogledamo za časne sodelavce in tiste, ki delajo na višjih eh, funkcijah, boste videli na tej sliki, da imamo eh, zelo malo raziskovalnih eh, delavcev. Imamo 48 doktorjev, naj bi imeli takšno strokovno raven, zato da bi uspeli opraviti svoje naloge. Tukaj vidimo razvoj kadrov, začeli smo z ničle praktično. In tukaj lahko vidite, da smo dokaj hitro prišli do 87 zaposlenih, eh, 287 zaposlenih, kar je še vedno dokaj malo. pričakujemo pa 389 leta 2011, ampak eh, lahko prihaja tudi določen sprememb. Tukaj lahko vidite, da imamo večinoma pogodbene sodelavce, ki delajo predvsem pri administrativnih delih, je zrasno zaposleni pa se ukvarjajo predvsem z znanstvenim delom kar zadeva proračun, to je pomembno za parlament. Smo najboljši od vseh programov v okvirnem programu. Imamo se manj. Imamo manj kot 3,5 odstotka proračuna za administracijo in naše prihranke lahko ponovno usmerjamo v denar za financiranje raziskav. To je zelo pozitivna lasnost, kar je zanimivo. Na tej sliki je, da imamo največ za eh, plače, za najemnine in podobno. To tudi ni velika, veliko presenečenje. končno ustrezni eh, svet eh, določa, kateri programi se bodo izvajali. Dobimo okoli 3000 eh, predlogov na razpis. 90 tisoč smo jih, 19 tisoč smo jih že pregledali v zadnjih treh letih. Na ta način smo določili tisoč eh, članov komisije, kar je zelo pomembno. Kredibilnost eh, našega IRC-ja eh, e temelji na usposobljenosti teh članov. Pri tega želimo vključiti tudi dodatno no, ekspertizo, če bo ta potrebna kot eh, sem dejal, so ti člani komisije določeni strani znanstvenega sveta. Znanstveni svet ima veliko pristojnosti na področju pridobivanja ljudi, saj spodbuja ljudi celotnega sveta, da sodelujejo. Deset odstotkov jih prihaja z moče zunaj Evropske unije, zunaj Evrope. To so seveda zelo pozitivne lasnosti. To zagotavlja neutralnost eh, in omogoča, da je ERC dobro povezan z najboljšimi raziskovalci po svetu. Veliko naših eh, članov je tudi že dobilo Nobelovo nagrado. Kar je še bolj zanimivo je, če si pogledamo naš eh, postopek ocene evalvacije izbora. Ugotavljamo, da že deset evropske držav članice eh, uporabljale rezultate ERC-ja za dodelitev vlastnih eh, sredstev. To se pravi, da te države na osnovi tega, kar smo se odločili mi, dodeljujejo svoje sredstva. Nekaj držav članic eh, pa zahteva, začenja tudi razvijati podobne eh, sisteme, ki temeljijo na odličnosti. Gospod Novotni je omenjala primer Polske. Če si pogledamo primer analize, ki jo lahko izvedemo na osnovi naših rezultatov, to je eh, razpis za mlade raziskovalce, povezano z mobilnostjo. Na levi strani imate zelo zanimiv primer Združenega kraljestva, hm, kjer imate modro-belo-rdečo sliko. Vse to so eh, ne državljani Združenega kraljestva, ki so se odločili, da bodo delali v Združenem kraljestvu. Rumeno rjavo vidite državljane Združenega kraljestva. Če pa se pomaknete desno, boste videli primer Švice, ki prav tako poskuša pridobiti čim več ljudi, ki prihajajo izven območja Evrope. Nasprotno pa vidite primer Belgije, ki je bistveno bolj lokalno usmerjena. Na osnovi eh, te analize lahko izgradite tudi svojo raziskovalno politiko. Vse to so namreč eh, odlični strokovnjaki in zato, da boste dobili občutek, kako privlačen ta program, imate tukaj število prosilcev, ki prihajajo iz Evropske unije. Ta številka je dokaj skromna, še zaenkrat 5 odstotkov prejemnikov je neevropejcev, vendar pa nam je uspelo repatrirati nekaj evropejcev, ki so delali zunaj Evrope. Seveda je cilj IRC, e da pridobiš še več ljudi iz ZDA, pa tudi iz držav v razvoju, eh, Kitajske, Indije, Brazilije in ostalih. Nekaj številk. Proračun 2010 1,2 milijardi, največja proračunska postavka na področju raziskav. Ta proračun se vsako leto poveča za 250 milijonov. Podpisali smo že 900 pogodb, kar se bo samo še povečevalo. In zdaj še nekaj o naših indikatorjev za izbor. Če naredimo primerjavo, tukaj imamo nacionalno znanstveno fundacijo iz IDEA ki je dobra za primerjavo. 70 odstotkov prosilcev se obvesi v glede rezultata eh, v šestih mesecih. NSF je prvi, potem pa imamo rezultate naših razpisov in videli boste, da še nismo eh, te da cilja dosegli, vendar pa se temu približujemo, kar pomeni, da smo primerljivi, kar je eh, dobra zadeva in kaže, da zadeve delujejo. Ko, zadeva, ko gre za plačilo in čas eh, plačila, vam se celim poročam, da plačujemo 100 odstotno pravočasno ne samo predplačila, ampak tudi umestna plačila. Tukaj vidite tudi ustrezne številke za direktor agencije IRC. E je to velik uspeh. Profesor Mene je omenjal eh, težave glede evalvatorjev. Neredko se je zgodilo, da so ti evalvatorji prihajali iz ZDA. In je trajalo nekaj mesecev, da so dobili ven denar. Agencija je avtonomna, tako da smo lahko celoten proces izvajali interno in lahko v 90-ih dneh izvedli plačilo. To je zelo dobro. In zdaj nekaj primerov, zato da boste videli, kaj financiramo. To sta dva projekta na področju energije, ker je to zelo pomembno področje, polno velikih izzivov. Tukaj imamo sončne celice, vemo, da je velik problem z sončnimi celicami učinkovitost, njihova učinkovitost, tako da se uporabljajo polprevodniki za različne eh, funkcije v tem projektu, ki poteka v Švici. Je cilj, da bi funkcijo zajema sončne svetlobe in proizvodnje električne energije ločili in povečali učinkovitost z 11 na 15 odstotkov, kar je bistveno izboljšanje. Drugi projekt se ukvarja z vodikom kot eh, gorivom. Celo težko je trenutno proizvajati in sranjevati vodik potrebujemo seveda tudi neke kemične eh, spojine. Ta projekt, ki se izvaja v Izraelu, uporablja metodo uporabe svetlobe, da zmanjša uporabo kemijskih eh, agensov. Zdaj smo pa pri reviziji e RCA. O tem ne bom veliko govoril, ker je gospod eh, profesor Emeni že povedal, kakšna so priporočila. Komisija in naša agencija seveda priznava kakovost eh, poročila gospoda Meneja in tudi Vikeja Freibergerja. Iz tega sledi, ja, na osnovi tega smo pripravili sporočilo oktobra lansko leto, kjer smo pripravili načrt eh, ukrepov, ki jih je treba izvesti, kratkoročni ukrepi, srednjeročni in dolgoročni, ob upoštevanju dvoletnega obdobja za izvedbo vseh potrebnih izboljšav. Svet za konkurenco je šel v isto smer, tako da julija 2011 pričakujemo izpolnitev teh ciljev. Kaj so ključne zadeve? Gre za vodenje in združitev funkcij sekretarja gospoda Maskulela, ki je tukaj in mene, kar bo nadomestila samo ena oseba, znanstvenik z veliko menedžerskimi izkušnjami. Nadaljevali bomo z izboljšavo administrativnih eh, postopkov, kar zadeva upravljanje z strokovnjaki in tudi izboljšati koordinacijo različnih aktivnosti, kar pomeni predvsem, da bomo zagotovili ustrezno podporo znanstvenemu svetu, ki delujejo na prostovoljni bazi, vendar pa gre za veliko dela. Potem moramo spostaviti nek neodvisen identifikacijski odbor za nadstveni svet, ki se bo sestajal eh, redno, zagotoviti pa moramo tudi večjo transparentnost delovanja. srečanja tega sveta so torej javna. Kar zadeva naše načrte, novi direktor se pričakuje 2010 letu, stalni odbor bo prišel tudi prav hitro, to leto bo dokaj polno, kar zadeva rezultate. kar zadeva regulatorno in finančno kulturo Evropske unije, je takšna, kot je. Naš sistem ne deluje najboljše, zato je potrebna poenostavitev. Poenostavitev je tukaj ključna beseda. Potrebujemo bolj enostavne eh, postopke, kar pomeni tudi manj napak, pomeni tudi povečanje in izboljšanje odgovornosti. Predvsem pa moram povedati, da izvršna agencija zelo dobro deluje pri izvajanju programa, seveda pa je ERC več kot program, to je pravzaprav institucija. Pomemben element bo seveda revizija finančne uredbe, ki jo pričakujemo od komisije junija. Naj zaključim. Sadno prosojnico leta 2010 nas torej čaka veliko dela.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 Tukaj je treba omeniti komunikacijo. Kmalo bomo imeli praznovanje tisočega dobitnika eh, naših eh, sredstev med belgijskim predsedstvom, pa bomo imeli eh, tudi prvo proslavitev podaje tih štipendij oziroma sredstev. Najlepša hvala. Darf mich herzlich bedanken. Ich dränge nur presrčna hvala, nekoliko preganjam zaradi tega, ker smo za šesto uro povabili druge goste in kolegom bi rad dal tudi možnost, da zastavijo kakšno vprašanje. Se pravi, brez dolgega uvoda, kdo si želi besedo? Ah, se znam, imam že tukaj, gospod Cukalas, prosim. Zdaj, prvo, bolj nekje je prodra.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 Tedaj ste nam reč rekli, da bomo v tem odboru pogosto razpravljali o raziskavah, torej z velikim veseljem ugotavljam, da se tega programa tudi držite. Vesel sem tudi, da smo srečali gospod Novotni, ki je profesorica in ki je bila tudi prej eh, članica ERC-ja, sedaj pa je predsedujoča. Jaz sem bil nekoč raziskovalni direktor v Grčiji in vesel sem, da se je ustalil tudi znanstveni sosvet. Torej, zahvaljujem se eh, vsem sodelujočim. Mislim, da moramo tudi pohvaliti delo gospoda eh, Potočnika, kajti njemu je uspelo uveljaviti to, kar nam je bilo manj uspešno na področju gospodarstva in sicer eh, združil je različne inicijative, naprimer infrastrukture, mobilnost in podobno. In eh, sedaj je možno imeti res uh, velike raziskave. Pomislimo na CERN, na uh, eh, e RC. To je res zasluga gospoda Potočnika. Evropske unije je dal novo razsežnost, eh, ki je prej nismo imeli na področju temeljnih raziskav. Gospod predsedujoči, mi ne živimo tukaj v vakumu. Vse se spreminja na svetovni ravni in ne verjamem, eh, da bomo res kos eh, perspektivam eh, do leta 2020. Obstajajo tudi določene raziskave, ki so pokazale, kakšne so perspektive do leta 2025. In mi smo ugotovili, da nismo Eh, boljši od ZDA. Mi ne moremo biti konkurenčni sistemu v ZDA. Tam so namreč povezali raziskove, inovacije, izobraževanje. To povezavo so vzpostavili že pred 50 leti in sistem je bistveno bolj učinkovit od našega. In res je škoda, da Evropa po 400 letih pionirskega raziskovalnega dela izgublja ta položaj. Torej od 50 let naprej mi očitno nismo kos temu razvoju. Približujemo se vrhu, vendar nismo na samem vrhu in tega se moramo zavedati. Jasno je, da ima Evropska unija drugačno strukturo in to, kar sedaj vzpostavljamo, so v ZDA vzpostavili že pred mnogimi eh, leti. Vendar konkurenca ne pritiska zgolj na nas, temveč tudi na eh, ZDA. Eh, mi smo sicer veseli EIT-ja, vendar v Indiji so vzpostavili 12 takih EIT-jev. Dejstvo je, da so na svetovnem nivoju ZDA v bistveno boljšem položaju. To velja tudi za patente. In glede birokracije se tudi z vami strinjam. Pomembno je, da eh, znanstveni svet dela po načelu odličnosti, vendar mi raziskovalcev ne smemo poniževati s tem, da morajo iti skozi težavne birokratske postopke, v katerih eh, eh, je predpostavka to, da je vsak goljuf. V plenimu smo se eh, pogovarjali o tem in izpostavili smo dva problema in sicer, da se Evropa ponižuje zaradi tega, ker ni uveljavila Lizbo oziroma ni uresničila Lizbonske strategije in potem pa imamo cilje za leto 2020. Tu smo eh, rekli, da se moramo osredotočiti na podjetništvo, inovacije in na raziskave in samo ta metoda nas po mojem mnenju lahko reši. Samo eno možnost imamo. švedsko predsedstvo je tudi eh, povedalo, da je potrebna močna konkurenca za to, da najdemo najboljše. Prihajam iz eh, države, ki eh, vidi pomen tega in Evropa mora iti po tej poti. Zahvaljujem se vsem, ki opravljajo to pomembno delo in tudi vam, gospod predsedujoči, da ste nam uh, dali možnost, da se pogovarjamo o teh pomembnih temah. Gospod Kavaljo, gospa Kavaljo, hvala lepa predsedujoči. Najprej eh, bi rada čestitala predsednici ERC-ja in tudi eh, predsednici Eh, direktorju agencije za opravljeno delo v okviru panevropskega programa. Se pravi, gre za podporo eh, raziskavam ob vsem finančnim težavam. Imela bi eh, administrativno vprašanje, pa tudi vsebinsko vprašanje. Najprej administrativno vprašanje. Ali ste res preučili vse možnosti za poenostavljanje? Uh, zelo natančno spremljam tudi EIT in po mojem mnenju jim je uspelo v okviru finančne uredbe storiti več na področju poenostavljanja, pa tudi na področju avtonomije. Eh, njihov odbor je bolj avtonomen od vašega znanstvenega sveta ali nameravate eh, tu še nekaj eh, storiti ali pa pričakujete drastične spremembe v finančni uredbi. Drugo vprašanje pa je bolj vsebinsko in uh, Jack Metej je to omenil, gre za vlogo ERC-ja kot uh, Eh, katalizatorja sprememb. Ali menite, da je ERC tudi katalizator za skupno programiranje, za skupne predloge? Nekatere države članice so pač predloge izbirale na prostovoljni ravni in nekatere države so potem pač eh, financirale projekte, ki jih vi v ERC-ju niste mogli financirati. Ali vidite vi kakšno možnost, da to področje bolj institucionalizirate? Kako boste lahko vi eh, bolje organizirali skupno programiranje in podobno? Gospa Madurel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se vam najprej zahvalila za vaše delo, za navdušenje, ki ste ga pokazali in hvala, da ste eh, omogočili današnjo izmenjavo mnen z našimi gosti. Eh, Eh, hvala za to izmenjavo mnen o ERC-ju. Vedno smo že rekli, da je ERC zelo pomemben projekt v sedmem okvirnem programu in dobro bi bilo, če bi ti naši gostje večkrat prihajali v naš odbor, vendar danes je tudi pravi trenutek zaradi tega, ker počasi dobivamo pregled na tem, kaj je treba spremeniti in na tej podlagi lahko pripravljamo tudi osmi okvirni program. Naj omenim nekaj pomembnih točk za prihodnost. To je odločitev, ki jo moramo sprejeti v bližnji prihodnosti. Ali je struktura ERC-ja res primerna ali pa so potrebne določene korekture, določene popravki in sicer na podlagi člena 161, ki je danes člen 182. E, torej, mi smo imeli v skupini odlično poročilo in slišali smo, da je treba marsikaj spremeniti, določene stvari kratkoročno, določene stvari dolgoročno. Se pravi, na tej podlagi lahko čez dve leti opravimo novo oceno in potem lahko preverimo, ali je struktura ERC-ja primerna ali pa bi bila bolj primerna drugačna struktura. Torej, če naj bi sprejeli odločitev čez dve leti in če se potem odločimo, da delamo na podlagi člena 167, eh, ali bomo potem oblikovali študijske skupine, delovne skupine, kajti že sedaj je treba odločiti, kako približno naprej, se pravi, še preden se začne osmi okvirni program. Eh, gospoda Meteja bi tudi vprašala. Kateri argumenti govorijo v prid tega, da bi delali z členom 187? Potem pa imam še vprašanje glede proračuna dobili smo informacije o znesku in o proračunskem načrtu za sedem let okvirnega programa. Sedaj me pa zanima, ali so izpolnjena vaša pričakovanja, kakšne so vaše izkušnje, potem kako je tudi po letu 2013. Eh, potem me zanima, ali Eh, določenih štipendij niste mogli podeliti, čeprav so bili eh, programi odlični, eh, razlog pa je bil pomankanje sredstev. Torej, ERC je torej zgodba o uspehu in s to analizo se strinjam. Vendar mislim, da moramo imeti pozitivno držo, pozitiven odnos, tudi če se pojavljajo problemi. Torej, sedaj bi rada od vseh treh zvedela, kaj bi radi spremenili v prihodnosti, če bi pač eh, morali kaj spremeniti. To moramo vedeti za osmi okvirni program. Gospa Kotjetis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, to, kar sem sedaj slišala, je res bilo odlično. Končno, končno sem lahko zadihala in dobila nekaj svežega zraka. E, torej v tem svetu, kjer je vse odločilno, e, odlično, kjer se opravljajo odlične raziskave, ni pa e, morda dovolj rezultatov. Dobro je, da smo videli, da Evropa lahko neposredno podpre raziskovalce. E, raziskovalce kave so kreativno delo in mi s tem zapolnjujemo nek vakum. Tega v pretok, preteklosti nismo delali, ker so pač obstajale napačne strukture. Danes pa moramo sodelovati z znanstveniki. Mnoge države podpirajo eh, projekte, ne govorijo pa o štipendijah za posamezne znanstvenike. Tu pa je sedaj pomemben korak. Uh, Moje vprašanje je naslednje. Torej, zbrali ste izkušnje s številnimi znanstveniki, mladimi znanstveniki, ali ne bi bilo dobro, če bi potem tudi izrekli določena priporočila o tem, eh, kakšna naj bi bila evropska raziskovalna politika. Tu gre namreč tudi za denar, s katerim upravljamo in mi moramo določati temeljne koncepte za prihodnost. In vi razpolagate s tem znanjem, vi veste, kakšni so problemi mladih raziskovalcev in to je treba potem tudi eh, formulirati v nekem predlogu. Vi imate torej izkušnje in te nam morate posredovati. Na podlagi posameznih dežel pa bi morali tudi izražati priporočila za posamezne države, naprimer za Španijo. Štipendije podeljujejo različne institucije za različne projekte in pomembna je tudi neka usklajenost med štipendijami, raziskovalci. Ali ste opravili tudi kako diagnozo in če ste, kateri so glavni problemi v življenjski poti znanstvenikom. Jaz sem univerzitetna profesorica in delo raziskovalcev je težavno. In to je kot delo misionarja, ki so ga v 16. stoletju poslali v uh, Indijo. Sedaj pa k. Uh, drugemu vprašanju. Torej bili ste zelo iskreni glede birokracije in tudi mi poslanci smo ujetniki birokracije, ki vedno meni, da smo vsi goljufi. Mi moramo pač tudi vedno oddati, naprimer, um, vstopne kartone, če želimo, da nam uh, povrnejo potne stroške. Torej, to doživljamo vsak dan in pri raziskovalcih je podobno. In zaradi tega moramo delati na podlagi člena 187. Birokracija je zmaj, ki mora vsak dan požreti več devic. Ta zmaj postaja vse večji in če dalje bolj požrešen. In zaradi tega me zanima vaše mnenje. Tretja tema sedaj. Tu gre za vprašanje, ki je zame zelo pomembno. Kaj pa je z eh, sociološkimi eh, znanostmi? Eh, kakšna je vloga družboslovja? Ali menite, da je to samo izguba časa? Hvala lepa, kolega Correra de Campos. Hvala lepa, predsedujoči, čisto na kratko. rad bi se zahvalil ekipi. Ta program je na dobrem glasu in v posameznih državah je program na dobrem glasu. To vem iz svoje države, poznam dva koristnika in tudi finančna sredstva so primerna. Ti veri so kar dobri za evropska merila. Tu se pokaže zaupanje mladim talentom in s tem tudi ti dobijo več odgovornosti. In potem pa tudi format začetnih štipendij, nadaljevalnih štipendij je primeren, kajti na ta način lahko na novo oblikujemo znanstveni znanstveno srednjo in na ta način tudi novi znanstveniki dobijo dostop do tega trga. E, zanima me, ali je ta struktura morda asimetrična. Imamo informacije o mobilnosti razisko, raziskovalcev po Evropi. Ali je možna pravična porazdelitev? E, če ni možna pravična porazdelitev, Eh, bi lahko prišlo do koncentracije znanstvenikov v nekaterih državah, kako je tudi s kritično maso. Eh, posod potrebujemo kritično maso, kajti sicer se bo ta preložila na nekaj držav, to pa ni naš glavni cilj. Sedaj pa moje drugo vprašanje. Ta program lahko mladim znanstvenikom, ki so odlo, odlični, ambiciozni, te mlade znanstvenike lahko spremeni v administrativne delavce in to je tveganje. In sedaj me zanima, ali se strinjate z mano ali ne glede tega. In potem tretje vprašanje, kateri kriteriji veljajo pri tem programu, katere objave obstajajo, kaj je objavljeno mi šele začenjamo s tem programom in morda nam eh, zaradi tega še ne morete dati toliko informacij. Eh, kateri so kriteriji za izbiro eh, število objav ali pa obstaja tudi kaka ekspost ocena? Prav gotovo tudi obstaja neka Eh, neko mestno poročilo po začetnem eh, eh, štipendiranju, prav gotovo tudi obstaja nadaljevalno, ali obstaja kakav mestna ocena ali ne. Ali pa projekte avtomatsko potečejo, dobro, nekateri bodo potekli, to je samo umivno. In potem bi pa še nekaj vprašal, kako je s trajnostjo in kako je s pritokom eh, in kako je s trajnostjo sredstev. Upam, da jih bomo imeli pač na voljo še na, za naprej. E, videl sem nekatere folije, nekatere prosojnice in vidim, da ste ambiciozni. Želite sodelovati tudi z nacionalnimi eh, znanstvenimi organizacijami. To je seveda legitimna želja kajti na National Science Foundation v ZDA je zelo ciljena institucija, vendar zato potrebujemo denar, dodaten denar. In kot vedno, gre tudi tukaj za denar, tudi v okviru tega raziskovalnega programa. Vsekakor pa se vam zahvaljujem za zanimive prispevke. Hvala, kolegica Matijas hvala lepa. Tudi jaz eh, se želim zahvaliti govorcem za prispevke. Mnoge teme, ki so jih omenili, so zelo pomembne, tudi mi smo jih že eh, opredelili. In govorniki pred menoj so pravzaprav že ukradli moje vprašanja. No, nič hudega, kajti nekaj vprašanj je vseeno še ostalo. Mislim, da ne smemo podcenjevati IRC-ja. E Zelo pomembno je, da ga še naprej podpiramo in rada bi se uh, navezala na to, kar je povedala gospa Novotni. Do sedaj se je delalo z modusom ena, sedaj pa je na vrsti modus dva. Eh, te besede ste prav gotovo zavestno izbrali. V evropskem raziskovalnem prostoru je to pomembno. To je velika sprememba, na katero ne smemo pozabiti. Določenih problemov pa do sedaj še nismo mogli odpraviti. Naprimer, vprašanje financiranja, načrtovanja, dolgoročnega načrtovanja svetovanja, potem pa tudi vprašanje poenostavljanja. Pomembno je namreč, da imamo pravi razvoj in eh, zanima me, ali ste v preteklih letih poskušali stvari poenostaviti. Vem, da uprave ne moremo kar tako ločiti od znanstvene strukture, to bi bilo napačno, vendar treba je storiti še več, ko gre za poenostavljanje. Naprimer, za štipendije potrebujemo dober mehanizem in vaš mehanizem prav gotovo eh, dober, vendar vseeno se sprašujem, zakaj poskušamo imitirati ZDA in tu zopet imitiramo, posnemamo ZDA in tu damo torej znanstvenikom finančna sredstva, na koncu sledi do, eh, končna ocena. In sedaj zadnje vprašanje. ERC je institucija, ki naj bi prinesla družbi spremembe. Obstajajo pa še določeni problemi, problemi koncentracije verov. In to je prav gotovo temeljni problem. In rada bi vas vprašala, ali ste se lahko izognili temu problemu, kajti izhodišne situacije posameznih držav so posem drugačne, različne obstajajo pač strukturne razlike med državami članicami in tudi znotraj držav članic in te je treba premagati. In ERC prav gotovo tu igra pomembno vlogo. Lahko je faktor dejavnik sprememb. Ne smemo pa pozabiti in sedaj se vračam na to, kar so tudi drugi že prej povedali. In vračam se tudi na to, kar je povedala gospa Novotni. Mi ne moremo uh, vzpostavljati evropskega znanstvenega prostora, eh, ne da bi eh, eh, mislili tudi na znanje, na obstojno znanje in ERC lahko krepi to obstojno znanje. In sedaj zadnja, gospa Holaska, prosim.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 zlasti mislim na tiste države, ki so se pred kratkim pridružile Evropske unije. In te zaostajajo za preostalimi evropskimi državami v tem oziru. Kaj je razlog za to, po vašem mnenju? Te razlike eh, bodo namreč, po mojem mnenju, postale še večje, če eh, ne bomo ustrezno promovirali inovacij. Torej, če se v enih državah krepi tehnološki razvoj, bodo druge države eventualno še bolj začele zaostajati in zaradi tega potrebujemo tu ustrezne kriterije. Hvala. No, nekoliko smo že presegli predvideni čas, vendar smo zastavili vsaj vsa vprašanja. Sedaj pa prosim govornike naj na kratko odgovorijo na vprašanja. Morda bi lahko vsak prevzel določen del eh, vprašanj. Gospa Novotni, prosim. Dovolite, da povem nekaj besed v zvezi z uspehom eh, Evropskega raziskovalnega sveta in kako na to gledamo. Mislim, da je zelo pomembno razumeti filozofijo ERC-ja, -ja, In sicer ta filozofija tiči v tem, da vlagamo v posamezne raziskovalce in v izredno napredne vrste raziskovanja. Torej smo prepričani, da posameznik pomeni dinamiko raziskovanja in smo bliže. Eh, zelo vznemirljivim eh, novim zamislim in naša naloga je ta, da najdemo in da financiramo te ljudi. Se pravi, da ulagamo predvsem v nove generacije evropskih raziskovalcev. Želimo jih obdržati na evropskih tleh oziroma jih prepričati, da se vrnejo nazaj v Evropo iz tujine in eh, želimo torej postati privlačni za preostali del sveta. Drugič naj povem, da ERC je vodilen eh, predvsem s tem, da določa nove standarde in da daje zglede. Torej, ocenjevanje ne poteka na enak način po vseh eh, državah v Evropi. Predvsem, ko gre za mlade ljudi, moram reči, da mladi ljudje imajo zelo izostren občutek za poštenost eh, in eh, poštenost ocenjevalnih sistemov. In torej, vedo, če jih ustrezno obravnavamo in ocenjujemo ali pa ne. In torej eh, dejansko eh, vemo, da eh, želimo dejansko prenesti na države, ki ne uporabljajo enakih sistemov za ocenjevanje, predvsem poštenih sistemov, tako da spodbujamo te države za to, da damo občutek enakopravnosti po vsotem. Naj povem, da bi si želela tudi videti v našem svetu večjo inovativnost in večjo prožnost, predvsem kar zadeva administracijo funkcijo, moramo gotoviti, kaj ERC lahko še postori v obstoječem okviru in sicer kako naj poenostavimo stvari, kako naj dokažemo, da stvari lahko naredimo tudi drugače. In številke so uh, na tapeti. Naj se povrnem tudi k vprašanju socialnih ved in uh, tudi. Uh, <clears throat> drugih torej ved, ki so povezani, torej humanih ved, naj povem, da a, nikoli ni bilo v zvezi s tem a, nikakršnega dvoma, ali če to spada na področje našega raziskovanja ali, ali pa ne. Kar zadeva proračun, imamo 14 odstotkov, ampak naj vas um, opozorim, da deset odstotkov je namenjenih za med, meddisciplinarne projekte, torej imamo 14 odstotkov in to, kar smo šišali tudi do povdan, kar zadeva torej številke za socialne vede in uh, tudi <clears throat> kajti uh, tudi, ko govorimo o inženjeriji, uh, Namreč eh, ljudje se sedaj sprašujejo, ali so tudi oni zajeti v programe našega sveta in seveda lahko jih bolje zajamemo v nekatere predele, v nekatere dele našega programa, bolj kot v druge, ampak to pot prav tako eh, zasledujemo. In še par besed v zvezi z. Eh, koncentracijo virov eh, v vezi z eh, nesimetrično porazdelitvijo sredstev. V zvezi s tem mislim, da spet moramo voditi z zgledom države. Nekdo mi je postavil vprašanje v zvezi s tem, zakaj prihaja do teh razlik. Te razlike gre deloma pripisati državam, ki ne ulagajo dovolj v raziskave, v izobraževanje in vidimo neko povezavo, neko korelacijo pravzaprav med naložbami v dotični državi in pa uh, tudi uh, dodeljenimi štipendijami strani ERC-ja. To je še posebej pomembno za nove države članice. Naprimer se sprašujem, zakaj ne namenite določen odstotek, recimo en odstotek, dva odstotka, morda tri odstotke strukturnih skladov ki naj bi bili torej, namenjeni za recimo temeljne raziskave zato, da a, določena država se povsne na raven, a, kjer bo lahko konkurirala tudi s sredstvom iz a, našega sveta. Pri, do, dobivam sicer zelo a, ob, obetajoče znake za določenih a, strani določenih držav, recimo tudi same Bukarešte ali, oziroma strani kolegov v Romuniji ki pač um, opozarjajo, da se je treba vedno držati načela odličnosti. In torej vas, uh, uh vam polagam na srce, da ne popuščate, da ne uh, dovoljujete izjem, kajti to je glavno načelo Vsaka država mora doprinesti svoj del za to, da ustvarimo ustrezne pogoje, recimo na univerzah, na raziskovalnih zavodih in tudi eh, v ustreznih, eh, recimo, agencijah za ulaganje eh, v raziskave. Taka agencija, recimo, kot jo je pred kratkim ustanovila Poljska, vsekakor pa moram reči, da je zelo opogumljajoče to, kar se trenutno dogaja na terenu med navidnicami. Hvala. I will start from Uh, Naj se navežem na vaše besede, gospa Novotni, in tudi na besede eh, govornikov v dvorani. Naj povem, da nedvomno bo potrebno še nekaj časa, preden nove države članice eh, na. Hm, nadoknadijo zamudo, ki, jo, ki so jo nabrali do drugih držav članic. To, da iz svoje pretekle izkušnje lahko povem, da imamo eh, določene zelo briljantne študente, ki prihajajo iz Poljske, naprimer. Seveda, eh, potrebovali smo deset let preden so ti zelo briljantni študenti postali eh, pomembni raziskovalci, ki lahko konkurirajo drugim državam, recimo. Ampak eh, bi rekel, da ne smemo umeti detaljno eh, prerasporediti in eh, poenačiti vsega. Drugače bi, recimo, Naprimer, eh, tudi Kitajska pošilja svoje študente po celem svetu, tudi v združene države, zato da bi lahko nabrali najboljše izkušnje in sedaj ponovno prikliče je, <clears throat> svoje študente nazaj v domovino. In torej, kitajska strategija je bila zelo učinkovita in tudi zelo hitra. To je en način. Drugi mogočen način, ki nas lahko privede tudi nekoliko dlje uh, od ERC-ja, je torej način, ki je, se navezuje deluje tudi na um, sklad Marie Curie eh, in štipendije, ki prihajajo iz tega sklada. To bi lahko tudi razširili, kajti eh, sklad Marie Curie je eh, neke vrste program in naj poudarim, da sicer torej program za štipendije po doktoratu. Tukaj beležimo določene vrzeli in pomankljivosti. Imamo 60 tisoč takih štipendij, ki so podeljene po doktoratu v Združenih državah vsako leto in dve tretjini se, se podeljujo neameričanom. In moč ameriškega raziskovanja je v svoji prilačnosti za mlade raziskovalce iz celega sveta. <clears throat> Lahko imamo tudi nekega ameriškega državljana, ki je vodja pomembne enote na pomembni ameriški univerzi, ampak je zelo verjetno, da eh, to eh, eh, nekako predstavlja samo 10 odstotkov vseh asistentov, sodelov, sodelovcev, ki so dejansko američani drugi prihajajo od drugot in torej Evropa mora konkurirati z druženim državam za to, da m, mm, ohrani in eh, pritegne čim več eh, strokovnjakov in raziskovalcev v eh, Evropi oziroma jih pritegne nazaj oziroma pritegne indice in druge, druge narodnosti v Evropo. <clears throat> In naj povem še nekaj osebnega. Jaz sem se izobraževal na neki taki eh, eh, nekoliko bolj stranski francoski univerzi, ampak potem sem preživel kar nekaj let tudi v Združenih državah in tam sem se naučil res, kaj je bila prava knjižnica, naprimer, in vse ostalo. Uh, Se pravi, da mi, bi morali tudi mi sami ponujati več priložnosti za uh, naše najboljše študente in tudi pomagati študentom iz preostalega sveta. In uh, recimo, ne sme preiti šest mesecev od trenutka, ko štipendija iz sklada Marie Curie je dodeljena nekomu in trenutkom, ko uh, konkretno mu povemo, koliko bo dobil in s čim bo lahko razpolagal. Šest mesecev je preveč za podpisovanje, za sklepanje sklepanje pogodbe, ko je bila že sprejeta določena odločitev. Birokracijo lahko poenostavimo. Jaz sem zelo naklonjen eh, načelu odgovornosti, preverjanju in tako danje. To, da moramo apsolutno. Uh, eh, upoštevati uh, tudi, so, uh, kateri so učinki neke preveč osredotočenega nadzora, kajti to ustvarja nezaupanje. Ne, sodelovanje mora temeljiti na, na zaupanju. In če nekdo potem goljufa, potem moramo predvideti zelo odločne ukrepe in eh, kazni. Ampak, uh, kajti, uh, recimo, Recimo, ko govorimo o komisiji, imamo celo vrsto zelo zbirokratiziranih postopkov, recimo preverjanje vseh mogočih eh, torej, eh, vozovnic, zelo železniških vozovnic in tako dalje. Moramo, to je preveč, moramo vedno imeti v mislih, kaj je. A, eh, prednostnega pomena in kaj je drugotnega pomona, pomena. Torej, ko govorimo o um, financiranju, seveda, financiranje je pomembno, ampak ni ključnega pomena. Če financiranja ne, uh, ne upravljamo ustrezno, uh, Eh, seveda, to je lahko pomembno za nekatere, kaj ti enostavno zapravljamo denar, ampak kar je še pomembnejše, je to, da agencija ima svojo samostojnost in sposobnost, da eh, samostojno upravlja za denarjem. To je bolj pomembno kot pa eh, znesek in vsota, ki jo dodelimo tej agenciji. Potem mobilnost, seveda mobilnost lahko spodbudimo tudi z nekaterimi drugimi sredstvi, kot je naprimer tudi štipendija iz sklada Marie Curie. In potem vprašanje, ali ne spreminjamo mladih raziskovalcev v eksperte iz eh, um, administracija. Ja, to je res. V mnogih državah, tudi a, eh, v moji državi, mnoge univerze so nesposobne a, eh, uložiti prijavo za financiranje iz evropskih skladov. Obstajajo cele mm, posebne agencije, ki se ukvarjajo s tem, kako naj ustrezno oblikujemo prijavo a, eh, za a, evropske sklade. Torej, v taki zbirokratizirani, zbirokratizirani državi, kot je a, Francija, je potrebno imeti imeti ustrezne strokovnjake za ulaganje takih prijav. In torej to pomeni, da je nekaj narobe. Se pravi, da a, če želimo ustrezno uporabljati in na učinkovit način evropski denar, potem moramo stvari poenostaviti. Hvala. Hvala lepa, čisto na kratko. Naj odgovorim na a, vprašanje gospe Karvajo. EIT je eh, zelo zanimiva primerjava. Dejansko EIT se je eh, začetno navezoval na izkušnje ERC-ja in se učil iz napak in težav, ki smo jih mi imeli, zdaj pa morda se mi navdihujemo pri EIT-ju. Eh, e Vsekakor moram reči, da naš eh, program je čisto poseben sistem, torej sui generis bi lahko rekli. Vsekakor obstaja določena razlika, kaj ti eh, v eh, tem primeru gre za javno zasebna, zasebno pobudo, eh, medtem ko, ko govorimo torej o naših eh, vrstah raziskovanja, gre predvsem za eh, oblike raziskovanja, ki jih financiramo iz javnih sredstev torej, trenutno razpolagamo z um, posebnim posojilom in na podlagi poenostavljene pogodbe, ampak želeli bi prejeti na nekaj enostavnejšega in se pravi, da uh, trenutno dodeljujemo štipendije, v prihodnje morda bi celo želeli podeljevati nagrade in uh, zaradi tega uh, pregledujemo uh, naš sistem delovanja. Kar zadeva pa konkretno sistem ocenjevanja, moram reči, da um, Helga sicer je že omenjala dve različni prestolnici, dve različni državi, uh, torej države, uh, predvsem da je o prednost na čelu odličnosti. Ampak potem imamo določene primere, recimo imamo primer Romunije, eh, ko se pogovarjam tudi z romunskim eh, ministrom, ki je tudi eh, znanstvenik. In torej, ko se poslužujemo tudi evropske, evropskega sistema, evropske platforme, In potem, če uporabljamo evropske sisteme za financiranje eh, romunskega razpisa, včasih nam to postavlja določena težava. Potem gospa Amadurel je spregovorila o proračunu in dejansko eh, začetna, začetni znesek 1,2 eh, milijona evrov je bila sicer zadovoljiva ovojnica za začetek. In uh, sicer je tudi res, da smo zabeležili, da tudi število prošen se je sicer uh, povečalo in zato smo uh, potrebovali nove inštrumente. Nedvomno bomo v prihodnje potrebovali več sredstev, ampak prav gotovo na začetku je uh, znesek bil zadovoljiv. Kar za seveda naslednje, naslednji, naslednji pomemben datum bo pregled čez dve leti, to je res in naj vam povem, da a, gospod Genkwin je a, zelo, zelo a, predan a, konkretno za doseganje ciljev, ki so bili sprijeti na svetu za konkurenco. In to jemlje, in eh, gospa eh, komisarka jemlje stvari zelo, zelo jesn, resno. Um, prišla je na obisk k nam, se sestala z gospo Novotni, torej prejemamo zelo zanimive signale od tam, od, to je naš izziv. Zelo sem prepričan, da lahko dosežemo velik napredek. Tudi revizija finančne uredbe bo nedvomno doprinesla k pozitivnejšim rezultatom. Kaj bi spremenil? Nedvomno model dodeljevanja štipendij in tudi sistem vodenja, kajti struktura nas ne bi smela izpostavljati stalnim eh, dnevnim nadzorom in kontrolam pristojnega generalnega direktorata, kajti to ni izredno učinkovit sistem vodenja. Ali um, naše raziskovalce spreminjamo v birokrate, to je bilo vprašanje, ki ga je postavila gospode Kampos, dejansko Ne mislim, da je temu tako. Tudi jaz sem študiral v Združenih državah in sicer na univerzi v Kaliforniji. In uh, tam sem tudi ugotovil, da tak, vsakeč, ko imamo opravka z javnim denarjem, moramo imeti neko administracijo. Ampak eh, ameriške univerze so res zelo učinkovite. Moramo torej uh, raziskovalca razbremeniti vsega. Uh, administrativnega dela, zato da mu omogočimo, da bolje opravlja svoje delo. To se dogaja tudi na najboljših eh, univerzah. Tudi mi sodelujemo z najboljšimi univerzami in eh, moram reči, da dejansko smo na pravi poti. Ali naj postanemo neke vrste združene države Evrope, eh, se pravi, da Evropa, sicer niso združene države in torej ne moremo eh, nekako posnemati eh, takih organizacij, kot je NSF v združenih državah. Mislim, da s tem lahko zaključim, sem vse povedal. Najlepša hvala, profesor Novotni, gospodu Meteju in gospodu mailu. Mislim, da smo dobili zelo dober vtis glede vašega dela. Želimo vam veliko uspeha v prihodnje in predvsem, da si boste ohranili potrebno neodvisnost, ki je potrebna za vaše delo. Če boste tukaj potrebovali našo pomoč, se oglasite. Vsem smo zaključili s to točko dnevnega reda in prehajamo na naslednjo točko. Thank you.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 Gospod in gospodje, nadaljevali bomo in se bomo poskušali v kratkem preostalem času obravnavati še zelo pomembno temo o študiji glede avtomobilske in letalske industrije. Rezultati so zdaj tukaj in Zdaj bomo lahko slišali nekaj o tem, kakšni so rezultati Ana Sofija Karesusa Branko. Fernandez Bena. Ne vem, če sem prav izgovoril. Prisrčno pozdravljena, beseda je kar vaša, takoj ko se zažene računalnik. Včasih imamo nekaj težav z tehniko. don't, no? okay. no, we're not, who we'll start, please? Okay. It's not working, so. we, we'll start, because we will present the results. Predstavili bomo rezultate študije, kar zadeva sinergije med avtomobilsko in letalsko industrijo ter povezave med dobavnimi verigami. To študijo je bila izvedena od septembra 2018. 2008 do 2009. Nekaj zamika smo imeli zaradi volitev v Evropski parlament, kar je treba seveda tudi upoštevati. Ker nimamo um, veliko časa na voljo, bomo začeli z kratko predstavitvijo naše

ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, en primer lugar, gracias. No, če nimate nič proti, bom govorila špansko. Vsem se zahvaljujem za vabilo. Zdaj bomo poskušali rešiti tehnične težave, komunikacijske težave. Medtem pa mislim, da lahko nekaj povemo o organizaciji, za katero delamo in seveda želimo tudi opraviti dobro delo. In zato lahko predstavimo zadeve tudi na tak način. Smo raziskovalni center. Začeli smo z avtomobilskim prevozom, potem smo ugradili vse ostale oblike transporta. saj so nas vedno zanimale sinergije med posameznimi sektorji, ki smo jih želeli izkoristiti. In to, kar smo doživljali v avtomobilski industriji, je mogoče čutiti tudi v letalskem prometu ali pa pri železniškem prometu. Eh, simplemente.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 Imamo ekipe, ki imajo ustrezno znanje in nam omogočajo pregled posameznih eh, faz, eh, ki se pojavljajo in jih je videti na tej prosojnici. Pri transportu gre predvsem za stroške in zelo pomembno je, kako kalkuliramo. Če podam primer, postavimo si potrebe in potem naredimo simulacije, glede tega razvijemo prototipe, opravimo spred proizvodno in potem opravimo oceno, kar nam omogoča transfer tehnologije iz enega sektora na drugo. Druga ključna točka. No in s tem bom zaključila z uvodom. Je, da nam uspeva doseči rezultate za druga področja na vseh, eh, v vseh sektorjih, eh, tudi na področju letalskega prometa. Eh, tukaj na prosojnici boste videli nekaj primerov tega. Tukaj gre za podjetje, ki proizvaja dele iz aluminija za avtomobilsko industrijo. Letos eh, so eh, svoje proizvodnje dali na trg in eh, prvi avtomobili so že izdelani. To so deli, ki jih je, je mogoče uporabiti tudi pri proizvodni letal. Zdaj pa na študijo in predajem besedo Ani Sofiji. Po tej predstavitvi našega centra bomo predstavili našo študijo. Osnovni cilj je bil, da najdemo najboljše sinergije, da se ogledamo, ali obstajajo neke sinergije, ki so lahko pomembne za sodelovanje med avtomobilsko in letalsko industrijo. In pripravili smo tudi ustrezne na priporočila z skupnim ciljem, da bi oba sektore v tega nekaj pridobila. Tako da bi vsi imeli nekaj koristi od raziskav. Začeli smo z pregledom literature tako da bi gotovili, kakšni so izzivi tako za avtomobilsko kot tudi letalsko industrijo, potem pa smo izvedli analizo našega dela, poiskali sinergije in pripravili naša poročila. Pregled literature je bil zelo intenziven, preverili smo več kot, oziroma pregledali več kot 100 dokumentov v ustrezno ne, načrte za raziskave, kot eh, tudi eh, tehnološke načrte in vizije, pa tudi politične dokumente. Osnovni cilj je bil, da dobimo mnenje akterjev na obeh eh, sektorjih, ki lahko najdejo neke sinergije. Eh, da ugotovimo, ali menijo, da te sinergije obstajajo in ali so mogoče kakšni ukrepi Evropske unije, da bi spodbujali te sinergije. Imeli smo eh, različne akterje iz univerz, eh, industrije in drugot. Osnovne oziroma ključne teme v naši raziskavi. So bile, imeli smo veliko um, poglavi, 13 poglavi, ampak eh, najpomembnejše so bile ugotavljati, ali obstajajo neke tehnologije, ker imamo sinergije in potem ali bi lahko nekaj izpostavljajo sinergijo in kako bi takšne ukrepe tudi izvajali. Dobili smo odgovore od eh, približno 60 vprašanih na ta način. Eh, podatke smo dobili na osnovi eh, vprašalnikov, tudi osebnih intervjujev pri eh, proizvajalcih, tudi raziskovalnih organizacijah, Kleper, Akar, Evkar in tako naprej iz 17 držav. 17 držav je bilo vključenih v eh, našo študijo. Kakšni so torej glavni rezultati? Več kot 80 odstotkov udeleženih je, je menilo, da nek sinergijski potencial obstaja, torej velika večina. Osnovna tehnologija naj bi bila novi materijali in elektronski sistemi. Več kot 70 odstotkov vprašanih je, je bilo za evropsko inicijativo na tem področju in večina jih je tudi menila, da bi lahko ta pobuda potekala znotraj sedmega okvirnega programa. Potencijalne sinergije, ki smo jih odkrili, pri čemer je treba upoštevati, da. Eh, so različne tehnologije razvite na različnih stopnjah v različnih sektorjih. Tako da je včasih zelo težko ugotoviti, kakšne so sinergije in kako bi nek sektor lahko profitiral od drugega. Da bi premostili te težave, smo določili dejanski potencial teh sinergij in tudi potencial v prihodnosti, kjer so udeleženci menili, da danes še ni mogoče najti sinergije, obstaja pa tak potencial. Osnovne tehnologije, ki imajo velike potencijale, kar se zadeva sinergije, so novi materijali in pa tudi na področju eh, dobavne verige kjer lahko profitirata oba sektorja. Torej, veliko je mogoče prispevati v letalskem sektorju z izkušnjami iz avtomobilskega sektorja. Veliko sistemov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, lahko, se lahko uporabi tudi v letalski industriji. To se že dogaja v posameznih pobudah, tudi na področju standardizacije. E, se pojavlja možnost sinergije med obema sektorjema, kar zadeva tehnologije. Je večina vprašanjih podprla področje novih materialov in zadeve, ki so povezane z elektroniko, senzori, fotonika, pametni sistemi in tako naprej. Mnogi vprašani so menili, da obstaja velik potencial, vendar je danes težko identificirati te sinergije, kako povezati eh, oba sektorja. So alternativna goriva. Oba sektorja delata na teh zadevah, avtomobilska industrija pa je tukaj bistveno dlje. In zaradi različnih zahtev ni popolnoma jasno, kako bi lahko tehnologijo prenašali iz enega sektorja na drugega podobno imamo na področje intermodalnosti. Torej, na področju reciklaže vidimo, da je avtomobilska industrija zelo zavezanja reciklaži v letalski industriji tega ni videti. Vendar pa je to mogoče eh, v prihodnosti. Tudi v ZDA že delajo na tem. Tudi Airbus in Boeing sta sprožila določene pobude na tem področju, tako da je mogoče zanimivo videti določene sinergije, vendar eh, to bolj srednjeročnem obdobju. videti tudi določene potencijale na področju sistemov testiranja. Potencijal je bolj pri helikopterjih in manjših zračnih plovilih, ne pri večjih letalih. Tukaj že imamo nekaj pobud. vendar tukaj ni videti posebno velikega potencijala. Nizki potencijal je na področju razvoja motorjev. Tukaj imamo različne zahteve v obeh sektorjih, tako da ni lahko najti potencijalov za sinergije. Mogoče bi lahko manjša zračna plovila uporabila avtomobilske motorje, vendar pa to ni nek velik potencial. Tudi kar zadeva eh, nabavo je tukaj možnosti nekaj, vendar pa bi bil vpliv takšnih sinergij zelo majhen. Na osnovi teh ugotovljenih sinergij in pobud, ki smo jih eh, poročili, smo ugotovili, kakšne so možnosti za razvoj ukrepov, ki smo jih razdelili na kratkoročne in srednjeročne, pri katerih je sinergija zelo jasna in pri drugih, kjer je, obstaja možnost neke sinergije, vendar pa še ni jasno danes, kako naj bi zadeve povezali med obema sektorjema. Kar zadeva ukrepe, vprašanje so menili, da naj bi uporabili instrumente okvirnega, sedmega okvirnega programa, da bi spodbojali sinergije na področju novih materijalov, električnih, elektronskih sistemov, informacijskih sistemov, navigacije in reciklaže. Predlagali so tudi nove pobude na področju sodelovanja in standardov, tudi tega, kar počne AirTrack in akar instrument, ki bi lahko izvedli eh, v okviru okvirnega programa, je večja povezava med eh, dobavnimi verigami, kar zadeva srednjeročne ukrepe. Predlagani ukrepi niso bili novi projekti, ampak je šlo za to, da bi opravili bolj poglobljeno analizo, da bi ugotovili, kaj je mogoče prenesti iz enega sektorja na drugega. Eno od teh zadev se nanaša na alternativa na goriva. Pomembna vloga je tudi, ima tudi boljše sodelovanje med različnimi platformami, ki se vse ukvarjajo s tem področjem in so pripravili veliko dokumentov v tem sektorju in bi lahko prispevali veliko, tako da bi bilo dobro, če bi te platforme med seboj sodelovali in ugotovili, katere stvari je mogoče početi skupaj. Gre torej za priložnost, da bolje izkoristimo raziskovalne dejavnosti, če oba sektore sodelujeta na določenih področjih in s tem izboljšajo tudi učinke. Na ta način smo razvili osem eh, priporočil, ki zajemajo različne predlagane ukrepe če gre za ugrajene notranje sisteme, lahko to področje uporabimo na obeh sektorjih. In bolje je, če oba sektorja delujeta skupaj, ne pa da vsak na svojem področju opravlja isto delo. Tako, da je priporočilo, da izboljšamo koordinacijo pri evropskih razpisih, potrebujem več razpisov za horizontalne dejavnosti na področju transporta. Spodbujati moramo specifične procese med letalsko in avtomobilsko industrijo, pa tudi med transportom in eh, drugimi panogami, ki se ukvarjajo z novimi materijali, eh, vgrajenimi sistemi in tako naprej. ne gre samo za raziskovalne eh, projekte, ampak eh, tudi za druge aktivnosti, ki lahko najdejo nova področja sinergij. Tudi na področju eh, dobavnih verik lahko najdemo veliko ciljev. Kot že je rečeno, je zelo pomembno, da različne platforme pri svojem delu poiščejo teme, pri katerih lahko sodelujejo in predlagajo komisiji področja, na katerih lahko opravljajo skupne raziskave. Zanimivo je tudi spodbujanje sodelovanja med grozdi kar je lahko v korist eh, sploh malim in srednjim podjetjem. Zanimivo bo videti, kako se bo čez nekaj let eh, razvila, razvilo to sodelovanje in kakšni bodo učinki tega sodelovanja. Zato bi bilo dobro imeti nek observatorij, nek uh, instrument za spremljanje razvoja sodelovanja med avtomobilsko in letalsko industrijo. Pri vseh raziskovalnih projektih je potrebno zagotoviti tudi koherenco med evropskimi in nacionalnimi raziskovalnimi programi. In ena od zadev, ki so jih povdarili vprašani, je tudi če imamo ukrepe, ki so primerni za oba sektorja, bi morali biti ti ukrepi zadeni strani obeh sektorjev hkrati, ne pa samo za strani enega. Za konec naj povem, da je zelo pomembno, da vključimo tako avtomobilsko kot solidarsko industrijo pri ugotavljanju potreb in možnih sinergij. Tako bomo zagotovili, da bo končni proizvod uporaben za oba sektorja. Na koncu naj povem, da je bila študija opravljena med septembrom 2008 in februarjem 2009, kar pomeni, da se je nekaj zadev razvijalo še v zadnjem letu, tako da je zdaj na voljo bistveno več eh, podatkov. Eh, poskušala sem biti kratka in upam, da mi je to tudi uspelo. Najlepša hvala obema gospema za predstavitev te študije. Zahvaljujem se tudi za to, da ste nam zadeve tako izčrpno predstavili nekoliko dlje od tega, odkar smo naročili to študijo. Žal nismo imeli prej časa, da bi slišali te zadeve. Kolega Udi je kot prvi. Povsem na kratko. Vaša organizacija je nevladna organizacija. Kdo vpliva na vašo organizacijo? V čigavi lasti je organizacija? torej to, ta točka je na dnevnem redu, ker smo mi to naročili, ker smo mi to financirali. E, morda sem določeno etapo tudi izpustil. Torej, govorili ste uh, tudi uh, o železniškem prometu, tudi tega ste omenili. Ali ste hoteli uh, se osredotočiti samo na avtomobile in letalski promet, uh, ali pa bo železniški promet predmet dodatne analize. Potem najprej splošna pripomba, gospod predsedujoči. Za poslanca in za državljana bo tudi tako. E, torej, mi spremljamo odmeve na raziskave. In mi imamo tukaj celo vrsto struktur in prišel bo trenutek, eh, ko eh, bo treba tudi razmisliti, kako učinkovito vlagamo denar v raziskave. Vedno se govori o kmetijstvu, o raziskavah in da največ investiramo v raziskave. Vsekakor bodo državljani radi več vedeli, kako se sredstva porabljajo. E, torej, prosim, da pač eh, nekoliko pojasnite zastavljene vprašanja. Hvala lepa. Lahko date morda odgovor? Prosim. naj poskušam odgovoriti. Morda bi na določena vprašanja moral odgovoriti vaš predsedujoči. Glede študije pa lahko tudi jaz seveda nekaj povem. Vprašali ste, kakšna ustanova smo. Mi smo ustanova, ki se ukvarja z raziskavami, smo povsem neodvisni, nikogar nam ni treba polagati nikomor nam ni treba polagati računov in vsi rezultati našega dela so na voljo celotni družbi. In potem pa še drugo vprašanje. Povsem se strinjam s tem, da je železniški sektor tudi sektor, kjer je možen prenos tehnologije. Predmet pričujoče raziskave je bila povezava med avtomobilsko in eh, letalsko industrijo. Tako je pisalo v razpisu, vendar vse večje tehnologijo, ki jo lahko prenašamo v okviru vseh treh sektorjev. Zadnje vprašanje. Seveda, veliko je raziskovalnih organizacij in zgubljamo pregled. Morda tudi jaz nisem najbolj primerna oseba, ki lahko odgovori na to vprašanje. S to študijo želimo praviti prvi korak za to, da bolje porabljamo sredstva. Podvajanje dela ne koristi dosti v različnih državah se raziskujejo iste stvari in to seveda ni učinkovito. In sinergije je treba pač izkoristiti in transversalne povezave je treba poiskati med vsemi področji. In to je nauk vsega tega. in to je tudi v našem interesu. In to smo pač eh, nameravali pokazati na področju železniškega, letalskega in avtomobilskega procesa. Sedaj pa kolegica Trautmann. Hvala lepa. Priznati moram, da sem prišla z velikim zanimanjem poslušati predstavitev te študije. Prihajam namreč iz regije, Eh, ki se močno ukvarja z vozili prihodnosti in določeni deli eh, sektorja so povezani tudi z letalsko industrijo. In eh, potem se tudi pri nas proizvajajo deli jedrskih elektrarn v naši regiji. In ugotavljam seveda, da so možni prenosi znanja in podobno. To je pomembno zlasti v krizi. V tej študiji sem razbrala različne eh, stvari. Katere industrijo, katere industrijo to zadeva? Ali to zadeva samo eh, konstruktorje, podizvajalce, dobavitelje? Kdo je vključen? Drugič. Eh, v kakšnem časovnem okviru se gibljemo e, v letalski industriji, v avtomobilski industriji, e, na področju energije in goril in zaposlovanja vidimo, da so nujni odgovori. E, potem se zastavljajo vprašanja, eh, vprašanja vodenja, inteligentne uporabe energije in podobno. Pričakovala pa sem, da bomo dobili neko metodologijo. Najprej ste eh, se klasificirali, uh, Eh, na priporočila v kratkem roku, srednjem roku, dolgem roku. Potem ste pogledali, kje so še potencijali. Mi pa moramo imeti možnost, da naprimer ocenjujemo sedmi okvirni program, kako bi lahko mi usmerjali ta program, eh, v katere tipe tehnologije moram reči, da nisem prebrala celotne študije. Rada bi slišala tudi nekaj več o standardih, eh, o normah, o patentih, ali obstajajo že kakšni pa, patenti, kakšna je podpora, kakšna so sredstva in eh, kako poteka danes prenos. Vi ste rekli, eh, da obstaja prenos, ali res obstaja, ali je možen, kje je možen prenos, ali je samo na področju raziskav, ali je možno sodelovanje industrijskih sektorjev. To potrebujem. Eh, akademska predstavitev nam sicer daje neko sliko, eh, ne daje pa nobenega eh, modusa operandi in ne vidim, kako lahko sodelujejo sektori, kakšne so perspektive in kakšni so rezultati, ki jih lahko pričakujemo. In še zadnje vprašanje. Mislim, da je pomembno, da zvemo, koliko prizadevanj je potrebno. Dobro, omenili ste tri nivoje, evropski, nacionalni, regionalni nivo. Kakšna pa je pozicija Evrope? v primerjavi z drugimi uh, državami, ne samo ZDA, temveč naprimer tudi s Kitajsko. Pomislimo na Volvo, ki uh, ga je kupilo uh, kitajsko podjetje, ki proizvaja gospodinske pripomočke in mm, ali v drugih državah obstajajo sinergije ali Eh, zamujamo ali pa smo hitrejši od drugih. Eh, hvala lepa. Hvala, kolegica, ko, kolega Hen. Torej, eh, rad bi se oprl na to, kar smo že slišali. Mi bi seveda radi vedeli, kje smo. Mi smo na samem robu gospodarstva, na marži. In če naprimer ne povežemo železniške eh, železnice tudi s temi dvemi področji bomo tudi zaostajali. Eh, dejstvo je, da se lahko problemi podvajajo. Mislim, da je vprašanje bilo slabo formulirano, eh, naročilo je bilo slabo uh, Eh, formulirano. Mi potrebujemo več za to, da bi imeli dolgoročno vizijo. Pravim, da smo na samem robu gospodarstva. Imamo pa problem. Eh, dejstvo je, da eh, velike avtomobilske industrije zapuščajo Evropo. Renault stotine milijonov frankov investira v Rusiji, zato da bi potem uvažali vozila v Evropsko unijo. Torej, eh, tu bodo žrtvovali delovna mesta v Evropi in na področju letalstva je še huje. Torej, čemu eh, torej eh, financirajo določene države F-35 e, in čemu eh, financiranje raziskav, če Kitajska že predstavlja konkurenta in pripravlja že ekvivalent uh, za F-35. Torej, mi moramo poskrbeti za to, da bo naša proizvodnja, da bo naš raziskovalni sektor spoštovan in potem je tudi vprašanje generacije Baby Boom, eh, ki bo k malu šla v pokoj, kako bomo nadomestili generacijo to generacijo, ki je predstavljala gonilno silo letalske industrije v Evropi. Tako, sedaj bi bil hvaležen, če bi prvič odgovorili na vprašanje in drugič, če bi bili odgovori kratki. Glede industrije ki jih eh, je omenila gospod Rautman. V teh študijah eh, smo vključili različne industrije, eh, različne dobavitelje smo vključili, tu so sodelovale univerze, srednje velika in majhna podjetja, večja podjetja. Dobili smo povratne informacije združen, grozdov. In pokrili smo tudi male akterje v teh sektorjih, v obeh sektorjih. Glede metodologije naj povem naslednje glavni prestop te študije je bil naslednji. V prvi fazi smo želeli identificirati sinergije. Kontaktirali smo akterje, pridobili njihova mnenja v okviru okvirnega programa 7. Eh, potem smo ugotovili, kateri programi, projekti imajo velik potencial. Določene tehnologije se pojavljajo morda v obeh sektorjih, vendar ne vemo natančno, kako naj bi izvedli prenos iz enega sektorja v drugega. Določene stvari so bile že predmet eh, sedmega okvirnega programa, naprimer alternativna goriva v različnih področjih in podobno. To je bil torej prvi korak. Kind of we should, we should torej, prizadevanja. so seveda v interesu sektorjev. Določene stvari je treba implementirati stotstotno. Potem pa ukrepi Evropske unije. Naša ekipa je menila, da bi morala Evropska komisija v okviru sedmega okvirnega programa uložiti več truda za to, da spodbuja skupne projekte obeh sektorjev. Deležniki iz obeh sektorjev bi pa morali sodelovati. Na ta način bi pač izpolnjevali tudi zahteve obeh sektorjev. To je pomembno. Upam, da sem s tem odgovorila in če sem kaj spustila, bo dopolnila kolegica. naj nekaj še dodam k temu, kar je povedala kolegica. To je bila pač prva študija. Hoteli smo vedeti, ali bi bilo res koristno tu ukrepati za to, da bi imeli pravi prenos tehnologije med različnimi sektorji. če si potem ogledamo različne materijale, eh, so to strukturni materijali, okrepljeni z nanovlakni, eh, materijali eh, z majhno težo, ki lahko absorbirajo Eh, več hrupa in podobno. To je seveda tudi pomembno za osebe, ki tu delajo, za skupine, ki obstajajo eh, v platformi. In tam je treba potem določiti tudi tematiko, to je treba konkretizirati tam. To pa ni bil naš cilj. Mi se bomo ukvarjali z eno temo in sicer gre za povezovanje v okviru sedmega okvirnega programa vendar na to se še dosledaj nismo dovolj osredotočali, nismo povezovali ljudi, da bi se usedli za eno mizo in spregovorili o konkretnih stvarih. Industrija je svet zase in eh, naj tudi dodam še nekaj. Omenjene so bili prihranki, varčevanje. Pri nas niti ne gre toliko za varčevanje. Seveda je pomembno, eh, da eh, varčno ravnamo, vendar predvsem gre za optimalno izrabo in to je bilo na prvem mestu. Hvala lepa. Slišali smo veliko vprašanj, veliko odgovorov. Hvala lepa obema predavateljicama, hvala tudi eh, kolegom in kolegicam, ki so še v dvorani. Želim vam prijeten večer in vidimo se jutri zjutraj na nadaljevanju naše seje. Nasvidenje in lep večer.